o srečanju OZN na visoki ravni o virusu HIV oziroma AIDS-u. Besedo dajem gospodu komisarju Andriju Kajtisu, izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovani člani parlamenta. Na milijona ljudi po vsem svetu vsak dan živi z virusom HIV oziroma AIDS-om. Zelo daleč smo prišli v boju proti tej resni bolezni, ampak če želimo dokončno ustaviti epidemijo AIDS-a do leta 2013, potem moramo po, do leta 2020. Samo trenutek, gospod komisar. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, ki ne želijo sodelovati pri tej razpravi, naj se prosim umaknejo hitro in kar se da tiho. To velja tudi za vas, eh, kolegi in kolegice tam. Ja, kolege. Spoštovani kolega. Sagnaft. Herr Gualtieri. Gospod Gualtieri. Gospod Gualtieri tajani kannst du mal dem gualtieri bescheid sagen gospod tajani lahko prosim gualtieriju rečete naj eh, zapusti dvorano če želi uh, klepetati sedaj pa izvolite gospod komisar hvala gospod predsednik ja bom kar nadaljeval torej Če želimo ustaviti epidemijo AIDS-a do leta 2030, potem moramo pospešiti naše napore ter jih okrepiti. Če želimo preprečiti virus HIV oziroma AIDS, moramo omogočiti hitrejšo diagnozo in dati na voljo primerno zdravljenje vsem, ki ga potrebujejo. Komisija zato pozdravlja srečanje OZN na visoki ravni o virusu HIV AIDS-u, ki bo potekalo junija v New Yorku. Prav tako podpiramo pozive k hitrejšemu odzivu in obnovljenim zavezam na tem področju. Ta virus je posebej pomemben v podsaharski Afriki. Namreč dva od treh, ki se okužita z HIV-om, živita v podsaharski Afriki. Pa tudi v, na, na naši celini, predvsem v, ju, v vzhodni Evropi, se okužbe z virusom HIV še naprej večajo. Evropska unija ima pomembno vlogo pri ustavitvi te epidemije tako v naši soseski, kot tudi v naših partnerskih državah. Pokazati moramo solidarnost in omogočiti dodatno podporo za države članice in druge države, ki pomoč najbolj potrebujejo. Evropska unija našo um, podporo usmerja skozi Svetovni zdravstveni sklad, ki se boji, bori proti HIV-u in tuberkulozi. Evropska unija in države članice prispevajo kar polovico sredstev za globalni sklad. 1,5 milijarde evrov smo že prispevali iz Evropskega sklada za leti 2017, 2018 in 2019 nameravamo prispevati še 470 milijonov evrov. Lanski eh, trajnostni globalni cilji, ki smo jih sprejeli, predstavljajo bolj celostni pristop k zdravstvenim potrebam ljudi in zato so tako potrebni. Če se želimo bojevati proti HIV-u, AIDS-u in drugim boleznim, moramo tretjim državam, državam v razvoju, omogočiti, da dajo na voljo dobre zdravstvene storitve in sanitarne pogoje, zato da bo boj proti tej bolezni boljši. Tudi države z srednjimi prihodki potrebujejo boljše programe. V Evropski uniji smo naprimer že izključili okužbo iz matere na otroka. Nove okužbe se zmanjšujejo, zdravljenje in dostop do zdravstvene oskrbe pa je boljše. Seveda obstaja še vedno veliko izzivov. Več kot 300 tisoč ljudi v Evropski uniji potrebuje vse življensko zdravljenje zaradi tega, vi eh, zaradi tega virusa. 30 tisoč ljudi vsako leto se še vedno okuži. Zdravljenje HIV-a nastane milijone evrov in prav zato Evropska unija sodeluje z državami članicami in civilno družbo za izboljšano um, ozaveščanje in boljši dostop do zdravljenja. Pomagati moramo predvsem v vzhodnji Evropi in v južni Aziji, kjer je še veliko novih okužb. Torej, sodelovati moramo namreč, eh, okrepiti moramo našo pomoč državam, ki to najbolj potrebujejo. Hvala. Mulțumesc, domnule președinte. Pozdravljam prisotnost gospoda komisarja tu na plenarnem sedanju. Strinjam se s tem, kar smo slišali. No, poročilo generalnega sekretarja Združenih narodov glede HIV-a in AIDS-a nas opozarja na to, da smo marsikaj dosegli v eh, zadnjih 15 letih, vendar kljub temu napredku je mogoče vse zgubiti, če ne bomo sprejeli dovolj ukrepov v naslednjih petih letih. Zato moramo povečati naložbe, zlasti, ko gre za preventivo. Polovica okuženih oseb v zadnjih letih so umrli zaradi tega, ker niso bili zdravljeni prišlo je do napredka zlasti od leta 2011 naprej, ko smo uvedli antivirusno ozdravljanje za več, za več kot 2,5 milijona oseb okuženih s HIV. Zato je tudi prišlo do upada smrti. Vendar ne smemo zanemariti socialnih eh, vidikov, ki vplivajo na zdravljenje zlasti, gre za revščino, diskriminacijo in tako naprej. In ravno ogrožene osebe so tiste, ki najbolj trpijo in ne bi smele več trpeti zaradi tega. Govorim pa tudi o otrokih. Statistike kažejo, da v obdobju leta 2000-2014 se je zmanjšalo število kužnih otrok, vendar še vedno smo lahko zaskrbljeni glede položaja, zlasti, ko gre za državo razvoju. Moramo poskrbeti za socialno varnost in dostop do zdravljenja za okužene osebe v njihovem celotnem življenju. Hvala. Gospod Salon, dve minuti. Hvala. Konferenca Združenih narodov bo se seznanila z napredkom v zadnjih 15 letih Gre za napredek na področju informiranja, s tem smo dosegli boljše preprečevanje. Prišlo je do zdravstvenega in farmacijskega napredka, civilna družba se je bolj aktivirala in tudi zdravstveni sistemi so se koordinirano odzvali na to okužbo. Ta okužba je vzela življenje milijonom ljudi na svetu. Napredek, ki smo ga dosegli, je zaveza, da se še naprej borimo, kajti še vedno ima 40 milijonov ljudi eh, na tem svetu to bolezen, še vedno jih veliko umera zaradi te bolezni, še naprej so ljudje okuženi s to boleznjo in Afrika, ki je kontinent revščine in bolečine. Uh, tisti, kjer se zgubljajo življenja deklic in žensk. In torej to je naša zaveza za prihodnost. Najbolj pomembno je, da se, da se držimo tega načela 90, 90, 90. To pomeni, da bo 90 odstotkov tistih, ki so okuženih, to tudi vedelo, da bodo dobili diagnozo, da bo 90 odstotkov tistih, ki, imajo, ki imajo diagnozo, tudi deležni zdravljena in da bo 90 odstotkov tistih, ki se zdravijo, eh, tudi eh, zdravih oziroma da bo njihovo virusno breme nezaznavno. Zato potrebujemo strategije, eh, tudi strategije za preprečevanje, potrebujemo tudi strategije za boj, za zdravljenje, pa tudi za boj proti diskriminaciji. V nekaterih državah, v Španiji, imamo nacionalno strategijo, ki pa se je ošibila. In boj proti AIDS-u je trenutno nekaj, kar je nekoliko opešalo, zato smo priča večjemu številu okuženih. Gospod Gerens, dve minuti. Hvala. Prednostna vloga na področju zdravstva za leto 2016 je gotovo konferenca o boju proti HIV-u in AIDS-u. To je pomembno, pomemben dogodek. Mednarodna skupnost se mora soočiti s svojo odgovornostjo. AIDS je pomembna grožnja, pa tudi druge bolezni so pomembna grožnja, eh, kot recimo malarija in ne smemo biti kratkovidni in tega spregledati. Zato se moramo še naprej boriti proti takšnim boleznim. Moramo si želiti, da bodo vse države članice, komisija, pa tudi vse industrializirane države znale razumeti, kakšne so prednostne naloge v zdravstvu na svetovni ravni. Ko gre za AIDS, uh, naj povem, da se motijo tisti, ki so proti uh, dostopu do zdravljenja. In izkazalo se je, da uh, niso imeli prav in da je tak pristop nekateri pripeljal v slepo ulico. Pomemben je dostop do zdravljenja za vse. In to bi lahko postala realnost, vendar moramo delati na začrtani poti. Začrtani poti, ki se je. Eh, vzpostavila na začetku tega stoletja. Evropska komisija je pripravila svojo strategijo in sedaj morajo tudi države članice slediti temu zgledu. Sanchez, Gospa Sančez, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. HIV je svetovna epidemija. V zadnjih 30 letih je ubil 25 milijonov ljudi, danes je več kot 30 milijonov okuženih. Program UNAIDS združuje prizadevanja za boj proti, e-, proti tej epidem, epidemiji in EU mora podpreti ta program. Moramo biti konkretni, moramo razmišljati o razvoju zdravil in dati ta na voljo, na voljo pacijentom moramo biti skladni in poskrbeti za dostop do zdravil v državah v razvoju. Poleg tega moramo eh, tudi razmišljati tudi o vlogi uh, varstvu patentov. To je lahko tudi razlog za to, da ljudje na jugu nimajo dostopa do najnovejših zdravil. To pravijo podatki ZNA, to niso moji podatki. Potem vprašanje preventive. Nekateri govorijo o vzdržnosti. To je fanatičen pristop, vendar eh, kondomi so najboljša preventiva. In v Evropskem parlamentu smo že dejali, da se moramo uh, eh, zauzemati za takšno varstvo eh, in zaščito med spolnimi odnosi. Torej, potrebujemo več usklajenosti in več obveščenega, več obveščene spolnosti. Hvala. Gospa Hautala, ena minuta. Arvoisa puhemies. Se, että Afrika sta tale. Najlepša hvala. Ja, v Afriki lahko eh, trenutno opazimo, da prihaja do manj primerov novih okužb z AIDS-om. Tisti, ki se zdravijo eh, in tudi gre boljše, tako da dobro je, da sedaj vlagamo več sredstev tudi v preventivo. Mislim, da lahko to epidemijo ustavimo do leta 2030. Opozorila pa vas tudi na to, da obstajajo še težavna območja v vzhodnji Evropi in jugovzhodnji Aziji. Prav zato moramo podpreti delo, ki upošteva človekove pravice in upošteva dejstvo, da potrebujejo zaščito prav najbolj tvegane in ogrožene skupine ljudi. Potrebujemo tudi boljšo politiko za droge, izboljšati moramo pogoje v zaporih. Zaščititi pa moramo tudi eh, delavce, eh, ki so na delali na področju spolnosti. Hvala. Gospod Pedičini, dve minuti in pol. Kolegi, globalme... Spoštovani kolegi, cilj je to, da bi do leta 2020 eh, izkorenili to epidemije, vendar tega ne moremo doseči, če ne bomo odpravili težav v Afriki, zlasti južni in srednji Afriki. Vendar dejstvo je, da pacijenti ne pridejo do antivirusnih zdravil in imamo takšne in podobne težave tudi v Evropi. V Italiji imamo tudi takšne težave leta 2014 smo odkrili skoraj 4000 nove okužene s HIV-om. Zato je nujno sprejeti eh, preventivne ukrepe in nove investicije. Moramo upoštevati, da v državah s srednjim um, prihodkom so cene eh, antivirusnih zdravil visoke. In poleg tega moramo razmišljati tudi o tem, kakšna je odgovornost zasebnih podjetij, zaradi katerih so ta zdravila draga. Potem vprašanje dostopa do zdravil je velika težava v Afriki, hkrati pa imamo v bogatih državah preveč zdravil. In farmacevtska industrija je v rokah le nekaj podjetij, ki potem lahko določajo cene, lahko vplivajo na patentno zakonodajo in s tem na dostop do teh zdravil. Torej, farmacijske družbe so pravzaprav zelo povezane s finančnimi interesi finanč, farmacijskih družb. To se mi zdi uh, eh, kat, uh, eh, zelo škodljivo. Arvoisa puhemies. Komissaari ja hänen hyvin... Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospodu komisarju za njihovo izjavo. Mislim, da so pokazali veliko zavezo k temu, da bi rešili težavo z virusom HIV in AIDS-om, tako v Evropi, kot tudi drugot po svetu. Zelo pomembno je, da prevzemamo v Evropi vodilno vlogo v boju proti AIDS-u. Izziv, ki je pred nami, je velik, ampak zapomniti si moramo tudi, da je boj proti virusu HIV pomemben primer tega, kako lahko z mednarodnim sodelovanjem dosežemo dobre rezultate. Uspelo nam je spodbuditi raziskave novih zdravil, izboljšali smo preventivne ukrepe in uspešno smo podaljšali življenjsko dobo okuženih ljudi. To pa seveda še ni dovolj. Če želimo izpolniti naše obljube, namreč eh, to, da bolje preprečimo okužbe z virusom HIV, imamo štiri naloge. Prvič, potrebujemo boljšo preventivo. Preventiva pomeni tudi, da spodbujamo spolne pravice žensk in deklic. Drugo področje so človekove pravice in socialna pravičnost. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljše ozaveščanje, namreč ljudje morajo imeti dostop do zdravljenja brez stigmatizacije. Informacije so tukaj ključnega pomena. Trenutno se soočamo z težavami, ki so najpogosteje povezane z družbenim statusom. In to moramo upoštevati pri nadaljnih ukrepih. Hvala. Hvala. Glede na počelo OZN, Mislim, da lahko rečemo, da je prišlo do pomembnih napredkov, ko gre za zdravljenje in pripričevanje AIDS, vendar, kot pravi poročilo, ne moremo sedeti križem rok, kaj ti napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih 15 letih, lahko izničimo, če ne bomo ukrepali naprej. Imamo še vedno 40 milijonov okuženih in 20 milijonov nimajo dostopa do zdravljenja. Tu v parlamentu smo imeli razpravo o dostopu do zdravil in seveda moramo to ta vidik vključiti v vse vidike razvojne politike. Otroci in ženske so najbolj ogroženi, zato je pomembno tudi to upoštevati. V Evropi se, se tudi soočamo s tem, izzivom, zlasti v revnejših državah. In v ekonomski krizi se spreminja uh, tudi vzorec uživanja drog. Kokain nadomešča heroin in le ta je razlog za številne okužbe. Evropa mora imeti vodilno vlogo in moramo se držati ambicioznega cilja, da bi preprečili oziroma izkrnili to epidemijo epidemijo v celoti. Moramo pa seveda tudi okrepiti naš zdravstveni sistem in moramo zagotoviti eh, splošen dostop do zdravljenja za vse državljane, zato da bomo lahko izkorenili to epidemijo. Potvarija minuta in pol. Um Najlepša hvala. Res je, da je bil dosežen napredek v boju proti virusu HIV, o tem je govoril tudi komisar. Šest eh, milijonov oseb prejema eh, zdravila in eh, novih infekcij je manj. Kljub torej lahko ugotovimo, da je pogostost virusa HIV upadla. Kljub eh, temu pa je potrebno poskrbeti za dostojanstvo tistih, ki so okuženi eh, z virusom HIV, pa tudi za ustrezno zdravljenje. Kljub temu pa eh, še zmeraj nimajo vsi okuženi z virusom HIV dostopa do zdravljenja. Do leta 20, 2030 moramo narediti konec epidemiji AIDS-a. To pomeni, da potrebujemo koordinirano strategijo, poleg tega pa potrebujemo tudi solidarnostno financiranje in pa uh, ustrezne inovacije. Potrebujemo vlaganja v zdravstveni sistem eh, in zaščititi moramo najrandljivejše skupine. Poleg tega moramo več storiti na področju Eh, na področju ozaveščanja, na področju preprečevanja. Potrebujemo ustrezen pristop, tako da bomo dosegli tudi dobre rezultate. Zato pozdravljam pobudo Združenih narodov in upam, eh, da bo Evropska unija eh, združila svoje sile in pripravila uspešno kampanjo. Gospa Jala Center, za minuto. Moramo. Potrebno je narediti konec epidemiji AIDS-a, potrebno je sprejeti ustrezne zakone in preprečiti kriminalizacijo okuženih z virusom HIV. Poleg tega moramo več storiti na področju preprečevanja. Preprečiti moramo monopole farmacevtske industrije, potrebno je narediti konec monopolom na področju patentov, poleg tega moramo več storiti na področju preprečevanja. In še prav posebej moramo več pozornosti posvečati mladim. Raziskave morajo potekati v korist eh, ljudi. Eh, ne smemo dovoliti vlagan v industrijo, ki eh, postavlja na prvo mesto svoje lastne interese. Ali sprejmate modri karton, gospa Sendra Rodriguez? Gospod Arnold, bi vam rad zastavil vprašanje. Da, gospod Arnold. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Moje vprašanje je sledeče. Povsem razumem to, kar predlagate. Razumem tudi, da farmacevtska podjetja precej eh, zaračunavajo za eh, zdravila. Razumem torej vaše argumente in pravite tudi, da je to ovira pri zdravljenju virusa HIV in AIDS-a. Mene pa zanima bolj konkretno, kaj mislite, da bi morali storiti Združeni narodi pri eh, seji na visoki ravni ob koncu tega tedna. Besede je vaša, gospa Sandra Rodriguez. Najlepša hvala za vaše vprašanje. V svojem prispevku sem precej jasno povedala, da bi morala Evropska unija skupaj z industrijo sprejeti zavezo, da bo naredila konec trgovanju z patenti. Omogočiti mora dostop do ustreznih zdravil za vse. Najlepša hvala, gospa Petir. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Letošnje leto beležimo 35 let od prve infekcije z virusom HIV. Ko govorimo o virusu HIV, se moramo zavedati, da je pomembno, da tega pravočasno diagnosticiramo in da poskrbimo tudi za ustrezno zdravljenje. Še pomembnejše pa je izobraževanje in ozaveščanje ter preprečevanje. Zato moramo še prav posebej vlagati v otroke, v mlade. Danes je to še toliko pomembnejše, kajdi, kajdi vedno več eh, je zaskrbljujočih eh, trendov, ki kažejo, eh, da je med mladimi od 10 do 19 let vedno več obolelih za virusom HIV. Zaradi virusa HIV je umrlo več kot 30 milijonov ljudi, ampak mednarodni znanstveniki pravijo, da bi lahko AIDS kot grožnja izginil do leta 2030, eh, če bi vsaj 90 odstotkov okuženih z virusom HIV pravčasno diagnosticirali in jih tudi ustrezno zdravili. Če želimo to storiti, pa moramo poskrbeti tudi za najrevnejše. 22 milijonov ljudi še zmeraj nima dostopa do zdravljenja, večina pa jih niti ne ve, da so okuženi z virusom HIV ocenjuje, ocene kažejo, da je na področju uh, podsaharske Afrike 26 milijonov ljudi okuženih z virusom HIV. Eh, veliko eh, in pomembno vlogo na tem področju igrajo predvsem verske organizacije. Mednarodni karitas pa je prevzel vodilno vlogo pri skrbi za tiste, ki so okuženi z virusom HIV. Te organizacije so izdale tudi smernice za izkoreninjanje virusa HIV eh, pri otrokih do leta 2020. Eh, smrtnost med otroki se je zmanjšala v zadnjih letih, pa tudi število obolelih. Eh, več od 70 odstotkov okuženih nosečnic pa je prejelo ustrezno zdravljenje, tako da se virus ne bi prenesel na otroke še zmeraj ni eh, dovolj sredstev, da bi zdravila prijeli eh, vsi okuženi otroci. Mi imamo sredstev zagotovo dovolj, poskrbimo, eh, da bodo ta šla tudi v prave roke. Gospa Post je naslednja na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Socialna stigmatizacija igra zelo pomembno vlogo. Potrebno je poskrbeti eh, za ustreznejši zdravstveni sistem, pa tudi eh, za eh, ustrezno ozaveščanje. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti psihološko pomoč okuženim. Poleg tega, da so ti ljudje stigmatizirani, potrebujejo tudi ustrezne informacije o tej bolezni in zato mora poskrbeti družba kot celota. Največja grožnja je da eh, si obeleli z virusom HIV sploh ne upajo poiskati ustreznih informacij. Zaradi tega se je potrebno sredotočiti predvsem na zagotavljanje človekovih pravic. Potrebno se je boriti proti stigmatizaciji in pa proti diskriminaciji obolelih z virusom HIV. Eh, Sto dvainštirideset tisoč. jih je izgubilo življenje uh, že v zgodnih 90-ih letih, zato moramo več uh, storiti na področju uh, preventivnih ukrepov, poskrbeti moramo za kampanje o zaveščanju, podpreti pa moramo tudi tretje države. Gospa Bilbao Barandika, za minuto in pol. Hvala. Pomembno je spodbujati podporo EU za doseganje ciljev OZN za to, da bi izkorenili AIDS, je eh, zame ključnega pomena tudi na čustveni ravni. V vasi, odkudar prihajam, v 80-ih je ta bolezen ubila ogromno ljudi, s katerimi sem bila na ti, s katerimi sem delila svoj čas. To so ljudje, ki so spoznali droge in potem so zboleli in umrli. In to je bil čas številnih pogrebov. Hkrati pa so se takrat eh, ženske matere zauzele za to, da so to situacijo premagali in želim si enako rešitev za vse tiste, ki se eh, soočajo s tem sovražnikom, ki je danes že viden. Vendar. Eh, moramo se zavedati, da AIDS je še vedno tu, živi v revščini, sooča se z diskriminacijo in pogosto ima ženski obraz. Uh, je temperana bomba v tretjem svetu, pa ne le v tretjem svetu, temveč tudi v vzhodni Evropi. Moramo deaktivirati to bombo in moramo se boriti proti vetom, ki jih nekateri fundamentalisti želijo predstaviti na tem vrhu. Želimo si, da bi leta 2030 res dosegli to, da bi 90 odstotkov vseh okuženih vedelo, da so okuženi, da bi 90 odstotkov okuženih eh, bilo zdravljenih in da bi 90 odstotkov zdravljenih imelo neznano virusno, nezaznano virusno breme. Torej, ne smemo imeti nobenih vrčevalnih ukrepov na področju boja proti uh, AIDS-u. Moramo dati več moči ženskam in deklicam, zato da bomo dosegli naš skupni cilj. In... Najlepša hvala, ampak uh, menda so bile težave s tolmačenjem francoščino. Nekateri kolegi niso slišali vašega prispevka. Prosim, da za to poskrbite ne morete ponoviti vašega prispevka. Ampak prosil bi našo tehnično službo, da poskrbi za to. Ja, sedaj tolmačenje deluje dobro, najlepša hvala. Domnul Polčak, do minute. Gospod eh, Polčak, za dve minuti. Děkuji, pane predsedo, za udelení slova. Moj príspevek bi chtěl za... Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, Jaz bi tudi rad govoril o preprečevanju. Moram pohvaliti izjavo Evropske komisije, reči moram, da izjemno cenim vlogo Evropske unije na eh, tem področju. Polovica finančnih prispevkov v mednarodni sklad za boj proti AIDS-u in virusu HIV eh, pa tudi sredstev za boj proti drugim boleznim, kot je recimo tuberkuloza, prihaja iz držav članic Evropske unije in eh, to je potrebno pohvaliti. Po mojem mnenju, ta bolezen kaže, kako eh, zelo so zdravila napredovala v zadnjih 30 letih. V 80 letih je bila eh, to eh, bolezen, ki je neizogibno vodila v smrt. Danes je to do določene mere ozdravljiva bolezen. Kljub temu pa je to še zmeraj bolezen, ki si je nihče izmed nas ne želi. V vzhodnji Evropi, nažalost, se ljudje več ne bojijo te bolezni. Več kot 120 tisoč okuženih na leto je številka, ki povedoval. Cilj, eh, ki smo si ga zastavili do leta 2030, da izkoreninimo to bolezen, je zelo ambiciozen, ampak tega cilja ne bomo dosegli, če se bodo stvari razvijale kot doslej. Torej, potrebno je več vlagan v raziskave in v preprečevanje, kot so omenili tudi kolegi. Nažalost je tudi moji eh, domovini Češke republiki spodletelo na tem področju prekinili smo izvajanje številnih preventivnih programov in eh, to se nam sedaj vrača. Imamo največje število okuženih eh, z virusom HIV, odkar smo eh, pričeli pripravljati statistike na to temo. Torej, Evropska unija se mora ne le boriti proti tej bolezni, ampak mora vlagati tudi v raziskave. Še prav posebej pa mora podpreti najrevnejše države, ki ne morejo zagotoviti zdravil za okužene. Najlepša hvala za minuto in pol, gospa Šaldemus. Najlepša hvala. Rečeno mi je bilo, da imam na voljo minuto in pol. Medtem, eh, ko bom jaz govorila, bodo trije ljudje eh, na svetu eh, izgubili življenje. Ena oseba umre vsakih 30 sekund. Eh, vsako leto se na novo okuži 2 milijona oseb. Dobro pri vsem tem je, da smo, odloč, da smo se odločili, da bomo glede tega kaj storili. Epidemijo uh, AIDS-a moramo izkoreniniti do leta 2030 in uh, naši cilji uh, tisočletja delujejo, kajti vodijo nas v pravo smer. Kljub temu pa je še zmeraj zastrošujoče, eh, ko v poročilu Združenih narodov eh, beremo, da eh, če bomo nadaljevali kot doslej, če bomo še naprej izvajali iste ukrepe, bo okuženih še več oseb. Torej potrebujemo še več ustreznih programov, potrebujemo okrepljeno financiranje, dostop do zdravil, ampak zdravila sama po sebi ne zadostujejo kajti številni, eh, ki eh, prejmejo eh, zdravila, ehm, kljub temu niso uzdravljeni. Zaradi tega je potrebno ugotoviti tudi, kako so se ti ljudje okužili. Zato me tudi zelo veseli, da je Evropska komisija to uvrstila visoko na svoj dnevni red. Zahvaljujem, pan predseda, pan komisar. Lepša hvala, gospa Zaborska. Hvala lepa. Število okuženih za virusom HIV se je zmanjšalo za 45 odstotkov od uh, začetka uh, eh, 2014. Za polovico se je zmanjšalo tudi število okuženih uh, nosečnic z virusom HIV. Uh, Potrebno je eh, spremljanje nosečnic eh, do rojstva, kot predlagajo Združeni narodi. Eh, vendar pa je problem v tem, da v Afriki več kot polovica otrok, ki se rodijo mamam okuženim z virusom HIV, nima niti ustreznega zdravniškega pregleda. Eh, vsak nerojen otrok si eh, zasluži zaščito. Nek slovaški raziskovalec eh, že dolga leta vodi projekt v Afriki in Aziji, ki je posvečen nosečnicam in pa otrokom z, okuženim z virusom HIV. Splav ne more biti rešitev za vsak eh, zdravstveni in eh, družbeni problem. To eh, ne pomeni ne preprečevanja, ne zdravljenja. To, kar ti otroci potrebujejo, so ustrezna zdravila takoj po rojstvu. Družina, ki temelji na enakopravni zvezi moškega in ženskega je veliko pomembnejša kot pa eh, avtomat z kondomi, kajti ta eh, takšna družina je odgovorna družina. Gospod eh, Mamikins, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil. Rad bi se zahvalil Evropski komisiji za vse, kar počne na področju. Eh, preprečevanja eh, okužb za virusom HIV. V Evropi lahko storimo veliko, imamo najboljša zdravila, imamo najboljšo tehnologijo, vemo, kako se lahko borimo proti virusu HIV. Nažalost pa številke kažejo, da je največje število okuženih med mladimi. In eh, to je zares grozljivo. Jaz govorim o državi, iz katere prihajam, o Latviji. In eh, v Latviji ugotavljamo, da je največ na novo okuženih eh, med mladimi, kajti najprej uporabljajo zakonita zdravila in pa eh, narkotike in potem se poveča tveganje za okužbo za virusom HIV. Zahvaljujoč pomoči Svetovne zdravstvene organizacije smo v Latviji odprli tri zdravstvene centre Eh, centre za preprečevanje, ki pa eh, nažalost niso na voljo vsem, eh, predvsem ne tistim, ki živijo na podeželju. V moji državi in pa v vzhodnji Evropi pa je situacija še zmeraj boljša kot pa situacija v 90-ih letih. Veliko okuženih je tudi v na afriškem eh, kontinentu, v uh, subsaharski Afriki. Torej, boriti se moramo proti verskim kultom, eh, ki uspodbujajo spolno izkoriščanje in to tudi uh, vodi v nove okužbe. Sedaj pa prosta uh, razprava. Najprej dobi besedo gospod Hayes. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tudi jaz pozdravljam komisarja v dvorani danes večer. Eh, pozdravljam tudi eh, njegovo delo na tem področju. Zelo pomembno je, da se Evropska unija poveže z Združenimi narodi. Kot je bilo že rečeno, je bilo na tem področju upravljenega veliko dela v preteklih letih, ampak še zmeraj je zelo veliko okuženih eh, na svetu. 40 milijonov oseb je bilo okuženih in 16 milijonov eh, oseb vsaj živi z AIDS-om, eh, kljub eh, temu, oziroma ravno zaradi tega, ker so prejeli zdravila po napačnem testiranju. V Evropski uniji Eh, smo nekoliko pozabili na eh, to eh, bolezen. Skoraj da tretjina oseb na Irskem ne ve, da so izpostavljeni temu virusu. V lanskem letu smo imeli največ na novo okuženih, odkar pripravljamo statistiko na tem področju. Mislim, da moramo podpreti Združene narode. Najlepša hvala. Gospod Kaputo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Identificirana je bila mednarodna eh, strategija eh, za boj eh, proti virusu HIV. Ta epidemija se je pojavila pred 30 leti in je kmalo dobila mednarodne razsežnosti. Med okuženimi za virusom HIV jih ima le polovica pristop do ustreznega zdravljanja. Eh, potreben je pravočasen eh, odziv, potrebno je preprečevanje, zmanjšanje eh, števila okuženih za virusom HIV, potrebujemo tudi ustrezne zdravstvene programe in pa ustrezne družbene programe, ki bodo preprečili diskriminacijo okuženih za virusom HIV. Pri naslednji seji na visoki ravni organizacije Združenih narodov v New Yorku bodo morale biti sprejete pogumne odločitve. Eh, kajti eh, boj proti virusu HIV je v veliki meri odvisen od učinkovitih eh, političnih odločitev. Poleg tega pa je potreben tudi razvoj tehnologije, potrebne so inovacije, le na ta način bomo lahko dosegli cilj, da to bolezen izkoreninimo do leta 2030. Če pa želimo to doseči, potem moramo te instrumente dati na voljo vsem, tudi tistim, ki živijo v revnejših državah. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji govorec, hvala lepa. Združeni narodi so pripravili programe za eh, preprečevanje okužbe z virusom HIV. Potekala bo konferenca v New Yorku na to temo in situacija je izjemno zaskrbljujoča. 36,9 odstotkov milijonov oseb na svetu je okuženih z virusom HIV, največjih je eh, ravno na afriškem eh, kontinentu. To so podatki iz leta 2014. Eh, potrebno je zagotoviti več finančnih sredstev za boj proti virusu HIV. Kljub temu, da je sredstev na voljo več, je še zmeraj vedno več tudi okužb zdravila eh, niso na voljo vsem in zaradi tega bo morala Evropska unija zagotoviti več eh, sredstev za raziskave. Potrebno je razviti zdravila, ki nam bodo omogočila učinkovit boj z virusom HIV. Potrebno je financirati več raziskav in potrebno je zagotoviti tudi ustrezne informacije eh, in pa ustrezno ozaveščanje za širšo javnost. Najlepša hvala, gospod Jakovčič. V 90-ih eh, eh, letih eh, sem imel osebno izkušnjo in za tem primerom želim pokazati, kako zelo pomemben je odkrit pogovor na temo virusa HIV-AIDS-a v 90-ih eh, letih eh, je lahko okuženi z virusom HIV postal eh, problem za družino zaradi tega, ker se je žena okuženega z virusom HIV morala sprehajati po majhnem mestecu, njegovi otroci so hodili v lokalno šolo, nažalost tega okuženega ni več z nami, kajti takrat še ni bilo na voljo ustreznih zdravil. Več moramo vložiti v preprečevanje, v eh, razvoj novih zdravil, delovati moramo kot unija, kot skupnost. Le na ta način eh, bomo lahko javnost opozorili na ta problem eh, in le, če bomo vlagali v preprečevanje, v tehnologijo, v inovacije, bomo, se bomo lahko uspešno soočili s tem problemom. Najlepša hvala, sedaj pa v zaključek komisar Andrukaitis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, številni ste izpostavili eh, zelo pomembne teme, eh, zgodn eh, odziv, dostop za vse, nacionalne politike, družbeni razvoj, spolno izkoriščanje, dostop do zdravil za vse, patenti. Eh, spolna vzgoja dekli, deklic in žensk, eh, izobraževanje, ulaganja v eh, raziskave in ustrezne cene, dostopna zdravila za vse. Vse to so zelo pomembne teme in hvala lepa za vaše prispevke boj eh, proti virusu HIV še ni zaključen. Eh, kljub eh, izjemnemu uspehu, ki smo ga dosegli v zadnjem desetletju. Virus HIV zadeva vse države, ne glede na to, kakšna je njihova zmožnost, da se odzovejo na ta izziv. Čeprav posebej pa se HIV ne ustavlja na nacionalnih mejah in najbolj prizadene najrevnejše člene družbe. Zaradi tega moramo pomagati vsem, še prav posebej tistim, eh, ki eh, nimajo ustreznega zdravstvenega sistema za boj proti tej bolezni. Evropska komisija bo nadaljevala z svojimi prizadevanji v Evropski uniji, v sosednjih državah in posod po svetu. Pri tem bo uporabila vsa sredstva, ki so ji na voljo. Verjamem, eh, da eh, bo seja Združenih narodov konec tega leta posredovala jasno in močno eh, sporočilo celotni Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči.